predstava. Hvala za sodelovanje. Sedaj pa ustno vprašanje, ki se nanaša na poenostavitev SKP-ja. Gospoda Nikolsona trenutno v dvorani ni, zato bomo šli najprej na gospoda Desa. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar Čolos. Veseli me, da ste danes z nami in boste odgovorili na naše vprašanje. Evropski parlament je 18. maja z veliko večino sprijel resolucijo glede ponastavitve skupne kmetijske politike. Seveda ni bilo v vaši moči uveljaviti te resolucije do danes. Zdaj pa imam prošlo za vas, eh, gospod komisar, da pri novih usmeritvah eh, kmetijske politike pazite na to, da bo to, kar je vsebovano v naši resoluciji, vsebovala tudi reforma. Žalost, eh, moram dodati nekaj negativnega in sicer sem razpravljal z kmeti in kmeti so izrazili zaskrbljenost, da bodo predlogi, ki so bili v prvem stebru, to se pravi, da ne bo bodo pripeljali do manj birokracije, ampak do povečane birokracije. Komisar Čevlos, eh, ne more biti za vsako stvar odgovorna Evropska unija. Velik delež odgovornosti je tudi na državah članicah. Kljub temu pa vas prosim, da skupaj pri bodoči reformi storimo vse, da bo reforma potekala tako, da bo da jo bo mogoče izvajati z čim manj eh, uprave birokracije, tako da bi se resnično lahko posvetili nalogi, za katero so pristojni kmetje in sicer proizvodni hrane. Ne pa, da bi morali najprej prebrati zakone in različne predpise, da bi ugotovili, kaj vse smejo. Kmetje z toliki pravi so danes konfrontirani s toliko predpisi v Evropski uniji, Zato še niste odgovorni, gospod komisar. Vi pa ste lahko prvi komisar, ki naredi razliko in boste, ko boste enkrat vstopili, dejali, da v vašem mandatu ni bilo ustvarjene več birokracije, ampak manj kot poročevalec za skupno kmetijsko politiko vam, porosi, vam ponujam pomoč, da bi skupaj prišli do tega cilja. Sedaj pa drugi avtor, gospod Lajen. Hvala lepa, predsedujoča, eh, gospod komisar, da eh, lepo vas je videti med nami. Poenostavitev. Eh, in zmanjšane birokracije, ko gre za skupno kmetijsko politiko, je prav gotovo bistveni del reforme. Veliko kmetov eh, je, eh, ki so eh, pri nas obremenjeni s to birokracijo. Javno sredstva je jasno potrebno modro rabiti, vendar pa gre tu za pomankanje sorazmernosti v trenutnem oziroma sedanjem sistemu eh, sankcij, eh, tudi ko gre za kmetovalce in eh, To mora, predmet, eh, to mora biti predmet reforme. Pogosto so penalizirani celo za majhne napake in eh, po maju, mes, po maju mesecu eh, eh smo bili priča eh, eh, dejstvu, da eh, na škotskem krivijo ravno vas, komisijo, za te sankcije oziroma penale. In možno je, da evropski nadzorniki in nadzorniki komisije Eh, ki eh, vodijo to inšpekcijo na zadnje oktobra, potem tudi zadnji teden v novembru in eh, škotska vlada je mogoče nekoliko zapanicirala in uvedli so drakonske ukrepe in sicer odziv na preokupacije, da morda vse ne poteka dobro, tako da so prispeli na škotsko inšpektori, da to eh, preverijo. In John Nichols, James Nicholson, eh, moj eh, kolega, kjer je tudi prihajalo do napačnih razlag. In v ključnem govoru bi vas zaprosil, da pojasnite, kaj je uh, za tem drakonskim režimom, ki velja za Škotsko in eh, kdaj bodo to omaknili in kdaj bo eh, tudi konec teh inšpekcij, do katerih je prišlo oktobra in novembra. Hvala lepa. Hvala lepa. Much, Gospod eh, Nikolson, gospa predsedujoča, op, opravič, opravičujem se, da eh, me ni bilo na začetku. Parlament verjetno ve, da moj eh, kolega tudi podpira vsakršno poenostavitev, eh, do katere je že eh, prišlo in vsa ta birokracija, ki se jo nalaga kmetovalcem in ki je postala zelo obremenjujoča in prav gotovo vpliva na to, da imajo manj časa ki bi ga sicer lahko namenili, eh, namenili kmetovanju. Potrebno bi bilo racionalizirati to politiko, bojim pa se, da Eh, da posledice teh ukrepov niso poenostavitev, ni zmanjšanje eh, birokracije. In eh, kaj pravzaprav želite, kaj se želi doseči? Še več inšpekcij, še več birokracije, tega pa ne želijo. Želimo eno inšpekcijo vsake kmetije in to bi moralo zadostovati. In povedati vam moram, gospod komisar, ne potrebujemo nekih novih pristopov ali še ponovnega ponavljanja eh, tega, te nujnosti. In to govorim v imenu eh, teh ljudi. Če želite zagotoviti varnost, naprimer varnost eh, sadja in tako dalje, to zagotavljamo, ostalo pa prepustite kmetovalcem, naj opravljajo svoje delo in eh, nihče mi ne bo eh, rekel in nihče eh, ne eh, govori, da, eh, naprimer, da eh, je eh, Tisto, kar eh, je bilo uvedeno že pred nekaj leti, eh, idealno, vendar se sprašujemo, zakaj sploh imamo te radikalne ukrepe, ki eh, so jih eh, kmeti, kmetje eh, dolžni spoštovati, medtem ko je edino, česar si želimo, da lahko pač proizvajamo to hrano. Gospod komisar, prosim, če odgovorite na vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje dovolite, da eh, najprej odgovorim na vaše pisno vprašanje, ki se nanaša na poenostavitev in eh, gre za pomembno temo, kar sem že veliko krat povedal, odkar sem komisar in to je zelo pomembno tudi za vidika uredbe, ki jo pripravljamo. Najprej prvi element v vašem vprašanju. Kaj je komisija že naredila za poenostavitev življenja eh, kmetovalcev? In odgovor je enostaven. Komisija je naredila že zelo veliko. Sprejela je številne ukrepe za poenostavitev. Marca 2009 je predstavila eh, sporočilo, Eh, in gre za eh, eh, sporočilo, ki govori o večletnih dejavnostih, ki so potekale zato, da se je lahko doseglo nekatere, zmanjšanje nekaterih upravnih bremen. Potem leta 2007 uredba sveta, ki se nanaša na organiziranost kmetijskih trgov, kjer je prišlo do pomembnega zmanjšanja birokracije, pa tudi samega okvira eh, skupne kmetijske politike. Na tehnični ravni je eh, ta skupna organiziranost skupnega trga ni bila namenjena eh, česarkoli spreminjati, Eh, temveč doseči eh, lažje upravljanje eh, in lažje izvajanje ukrepov. Ta poenostavitev je bila tudi eno razlogov, ki so bili predmet zdravstvenega pregleda, to, kar je bilo sprejeto leta 2009 za poenostavitev režima skupnih plačil. Da bi ilustrirali dosežen napredek na tem področju, bi želel omeniti tudi poseben program za zmanjševanje upravnih bremen v Evropski uniji in v tem kontekstu eh, eh so Eh, lahko skozi ta program izvedli več različnih ukrepov in zmanjšati za 36 odstotkov eh, upravna eh, bremena. Lani je moj predhodnik tudi predstavil prvi odgovor na osnovi seznama 39 sugesti, ki jih je predlagalo 13 držav aprila 2009 potem eh, predlogi ob koncu leta 2009, na začetku 2010 in pa še svežen poenostovitev, ki jih je eh, komisija ravno kar sprejela. Eh, to se nanaša na uredbe, ki so bile predložene svetu, svetu. Kar zadeva drugi stebr, je komisija tudi sprožila akcijo oziroma študijo, študija se osredotoča na dve kategoriji ukrepov in sicer agri okolje in izkoriščanje. Rezultati te študije pa bomo uporabili v naših predlogih, ki se, na, ki se nanašajo na SKP. Na koncu bi želel omeniti še to, kar se nanaša na, na to, da eh, še vedno potekajo napori, tako imenovani Harvest Experience, v, v okviru katerega se spoznavamo z resničnostjo na terenu in to upoštevamo potem v ukrepih, ki jih pripravljamo. Glede vašega drugega vprašanja, kako bo komisija upoštevala vse to z vidika SKP-ja do leta 2013, naj povem, da eh, mi da se mi zdi to zelo pomembno, naredili bomo vse, kar je možno za nadaljno poenostavitev, potem eh, pa gre tudi, eh, tu gre za dejavnosti, ki ne pomenijo več birokracije, tam več več zagotovil glede racionalne porabe sredstev. Eh, odprt sem za vsakršne tehnične predloge vendar pa eh, za vaše kolege iz odbora za proračunski nadzor me sprašujejo, kaj delamo v smeri racionalne porabe sredstev. Gre za izvajanje ured, ki jih je sprejel svet, pogosto tudi eh, z mnenjem parlamenta. Komisija ne nalaga dodatnih upravnih eh, bremen, temveč samo izvaja uredbo sveta, ki že obstaja. Naj vam zagotovim, da, da v bodoče ne bomo predlagali česar koli, eh, kar bi še bolj zapletalo birokracijo in glavna uloga kmetovalcev je dejansko eh, kmetijska eh, proizvodnja. In oni so tisti, ki delajo z naravnimi eh, za naravnimi veri in zato je eh, vse to potrebno upoštevati v okviru SKP-ja. Kar zadeva nadaljnega delovanja po letu 2013, pa želim povedati z izdelavo eh, eh, torej zakonodajnega paketa. Predvidevamo tudi posebno skupino, ki bo to preučevala, zato zato, da eh, ta zakonodajni svežen ne bo pomenil nadaljne, eh, nadaljne birokracije, temveč tudi poenostavitev. In eh, ko se kmetovalci srečujejo s temi težavami na licu mesta, je to tudi zaradi tega, ker gre za izvajanje na nacionalni ravni in tu pa ni na komisiji, da se ukvarja s tem in eh, z poenostavitvami na nacionalni ravni. Eh, glede vprašanja eh, gospoda Lionsa, tudi tu komisija samo izvaja oziroma spoštuje uredbe in pravi, da tisti, ki ne spoštujejo pogojev in ustreznosti, so podvrženi določenim sankcijam, gre za pravilo, če tega pravila ne spoštujete, potem eh, to eh, prav gotovo ima svoj vpliv. Ta eh, tako imenovani cross compliance pomeni evropsko zakonodajo in ta zakonodaja se potem izvaja prek teh uredb. In po decembru, ko bo komisija predstavila rezultate teh pregledov. Uh, Hvala, gospod komisar. Sedaj pa gremo na govornike v imenu eh, političnih skupin. Eh, tu je sedaj problem s tem, kar vidimo na zaslonu. Eh, najprej dajem besedo gospej Donta. Gospod komisar, odlično poznate francoski jezik in eh, tu je tudi izraz, ki pravzaprav karakterizira, opredeljuje eh, to, eh, te sanje. In sicer, ko govorimo o poenostavitvah, potem lahko rečemo, da pomeni lahko rečemo, da eh, to odraža eh, ta prizadevanja. Na eni strani gre tu za zahteve po pomoči in tu je prav gotovo bil prisoten napor za poenostovitve in to je potrebno priznati. Potem so tu eh, tudi različne omejitve zaradi različnih pogojev, ko se eh, naprimer eh, zahteva od kmetov najrazličnejše ukrepe, ko, po katerih se morajo ravnati in če se zmotijo, če naredijo napako, so sankcionirani. In v teh primerjih je potrebno skušati poiskati rešitve. Eh, tu gre za eh, osnutek eh, torej prihodne skupne kmetijske politike in različne ukrepe, ki bi lahko pomenili, Eh, ukrepe, ki jih je možno nadzirati, tako za vidika eh, javnosti in eh, tiste, ki, je moč, ki jih je moč preverjati tudi v znanstvenem oziru, ukrepe, ki naj omogočajo poenostavitev teh omejitev in to je tisto področje, kjer boste lahko veliko naredili. Eh, potem eh, ste eh, govorili tudi o tem, kar so dolžne storiti države. Vsako leto nadzorniki najprej obiščajo državo oziroma vlade, preden obiščajo same kmetovalce, zato da ugotovijo, kaj je narobe. Ali ne bi lahko bili ambicioznosti in to bi pravzaprav bilo Eh, tudi dobro za same države, kajti pogoste gredo predaleč pri izvajanju uredb, kar pomeni, da nalaga, nalagajo eh, preveč bremen kmetovalcem, na ta način bi lahko tudi izboljšali podobo Evrope v očeh svojih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kapula Santos, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Poenostavitev skupne kmetijske politike je cilj, ki ga napovedujemo že dolga leta. Smo pa še daleč od tega, da bi ta cilj tudi dosegli. Kljub vsemu, kar je sedaj razvila komisija. V imenu socialistov in demokratov lahko povem, da poenostavitev ne pomeni da odpremo vse možnosti za vsakršne poenostavitve in ne nadzorujemo več porabe javnih sredstev, potrebujemo pa transparentnost. To je ključnega pomena. Zdaj vodimo novo razpravo o skupni kmetijski politiki po letu 2013 in takrat želimo doseči svoje cilje, vendar pa ne bomo dosegli nobenega napredka na področju poenostavitev, če ne bomo ustrezno poenostavili tudi celotne strukture skupne kmetijske politike, zato je moja politična skupina aprila pripravila dokument, v katerem smo zahtevali novo ureditev obeh stebrov in veseli nas, da je komisija nekaj naših predlogov tudi sprejela. Če bomo ločili proizvodno in če bodo tukaj še okoljske zahteve, če bodo prišle neposredna plačila, potem kompenzacije za manj razvita območja ali območja z omejenimi možnostmi, potem bomo morali zmanjšati tudi eh, ustrezno birokratsko breme in potem ne bomo imeli več enotnega sistema. Težave imam z razumevanjem celotnega sistema predloga države, ki se najbolj zauzemajo za poenostavitve, so po drugi strani proti eh, temu, da bi poenostavili strukturo skupne kmetijske politike. Zato zelo upam, gospod komisar, da boste ta dokument še konkretizirali, kajti vsi od, med nami, ki si želimo dejansko poenostavitev, želimo, da se to pokaže tudi z dejanjami, ko bomo dobili novo skupino. Za skupino Alde, gospod Reimers. Za dve minuti, prosim. Gospod predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, zmanjšanje birokracije in poenostavitev zakonodaje na vseh političnih področjih Evropske unije predstavljajo osnovno prioriteto za naše delo. Samo na ta način bomo dosegli učinkovito uporabo javnih sredstev in povečali sprejemljivost naših političnih odločitev pri ljudeh. Še posebej zato je na področju kmetijstva pomembno, da takšne poenostavitve eh, doživijo kmetje, ki so na svetu zato, da proizvajajo hrano, ne pa da pišejo v knjige. V času, ko postajajo gospodinstva vse bolj revna, je treba predpise pisati tako, da ne bodo povečevali bremena za ljudi. Zato moramo poskrbeti tudi za to, da so sankcije eh, sorazmerne z prekrški. Trajnostna in očekovita politika se kaže v tem, da daje več na svetovanje kot na kaznovanje. Samo na ta način bomo spodbudili naše kmete, da bodo, se bodo modernizirali in izpolnili pričakovanja te družbe. Vse to bi morali poštevati, ko govorimo o bodoči skupni kmetijski politiki. Poleg tega je treba še posebej paziti na to, da ne bomo imeli povezave kontrol in bomo opisali, nekaj na papir, samo če bo to prinašalo neko dodano vrednost, tako za upravo, kot tudi za kmeta. Bolj moramo delati skupaj, kot eh, drug, proti drugemu. Hvala lepa. Gospod Smith za zelene za minuto in pol. Hvala predsedojoča v imenu zelenih. Lahko četitam komisarju. In se vam zahvaljujem, da ste prišle, prišli k nam. Zahvaljujem se avtorjem, predvsem gospodu Ashwortu, ki je, bila, ki je pripravil originalno resolucijo. Naj vas opozorim na 53. in 58. točko v resoluciji, kjer govorimo o sankcijah. Imamo težave na škotskem in na celotnem območju Evropske unije, ker kmetje vidijo, zelo velike težave v nadzoru inšpekcijah in na sklični skladnosti. Mislim, da moramo iti dlje pri izpolnjevanju pričakovanju kmetov in jim bolje razložiti, kaj so rezultati in posledice eh, kršenja na sklične skladnosti. Zdaj smo tukaj, da bomo pripravili nove predpise in zelo velike razlike so med eh, napakami zaradi nesreče ali pa namenskimi napakami in tu je treba nekaj narediti in ustrezno zadeve predpisati. Kar zadeva 66. odstavek in eh, naslednje bi me zelo zanimalo, če bi lahko gospod eh, komisar povedali, kako gledate na tri letni eh, tri letni moratori na identifikacijo, elektronsko identifikacijo ovac. To bi dejansko pomenilo metanje velike količine soli v obstoječo rano na vzkrižne skladnosti, s katero imamo že velike težave. Zato bi bil hvaležen, če bi nam lahko povedali, da bo ta moratorij sprejet. Zdaj pa za ICR, e gospod Ashworth, za minuto in pol. Uh, uh Hvala, predsedujoča, gospod komisar. Jaz sem pripravil originalno poročilo in v tem poročilu govorim o izzivih, ki, s katerimi se sooča kmetijstvo in povdari sem eh, zadeve eh, glede tega, kako se, morali, kako se bo moralo kmetijstvo spreminjati, da se bo spadlo s temi izzivi. Mnogi sektori, sploh živinoreja, se soočajo z velikimi finančnimi težavami v tem času. Zato je nujno potrebno zmanjšati breme, kar zadeva stroške in tudi čas, ki ga morajo kmete porabiti za nepotrebne in nesorazmerne predpise na področju kmetijstva. Veliko primerov podajam, kjer imamo nesorazmernosti in tudi nepoštenosti. Govorim o potrebi po oceni. Eh, učinka in izvedbe. Sveda lahko samo regulacijo učinkovito uporabimo. Vendar pa pozivam k spremembi. Seveda poznam potrebo po finančni integriteti, ampak računsko sodišče lahko pove, da je pretirano kompliciranje pripeljalo do napak. Imamo različne interpretacije ki so možne. In to se zelo razlikuje od države do države. Odkar sem napisal poročilo, sem opazil, da mnoge države članice in tudi vodilne kmetijske organizacije pozivajo k poenostavitvi skupne kmetijske politike. Seveda, gospod komisar, zdaj, ko govorimo o reformi, je najboljši čas, da dokažemo, da lahko pomagamo kmetijstvu, ne pa mu škodimo za nepotrebno birokracijo in stroški seveda popolnoma razumem napredek, ki se ga dosegli in zato sem vam hvaležen. Vendar pa to ne pride nazaj do kmetov v državi, iz katere prihajam. To bom povedala samo enkrat. Gre za zelo pomembno razpravo. Imamo veliko prošen pod KGI in želim eh, večini omogočiti, da govorijo. Vendar pa vas zato vse prosim, da se držite odmerjenega časa ker drugače ne bomo končali. Do polnoči pa moramo. Naslednji na mojem seznamu je gospod Ferrera za dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Ko smo dobili resolucijo v mesecu maju in o tem glasovali v Evropskem parlamentu, smo opozorili na to, da poenostavitev ne bi smela pripeljati do tega, da bi kmete manj podpirali in da bi negativno vplivali na kmetijske trge. Zdaj, šest mesecev po sprejetju te resolucije, je tukaj še vedno veliko razlogov za zaskrbljenost. In to, kar zdaj predlaga komisija, bo samo še poslabšalo situacijo. Tradicionalni okrepi za podporo kmetijskih trgov ne smejo odpasti zaradi racionalizacije in poenostavitve, kajti drugače bodo malo in srednji, na kmetije, še v slabšem položaju in v končni fazi tudi uničene. Zato je nujno potrebno, da se ukvarjamo z sankcijami, z kaznimi, tudi za tiste prekrške, ki niso v odgovornosti kmetov. Potrebne so spremembe tudi pri identifikaciji živali in poenostaviti zadeve tako, da bo to koristilo vsem, tudi malim kmetom. Da bi to dosegli, moramo skupno kmetijsko politiko bistveno spremeniti. Moramo zagotoviti tudi poštene cene za kmetijske proizvode. Treba je zagotoviti pravice in kvote, ki bodo omogočile vsaki državi tako enostavne zadeve, kot je pravica do kmetijske proizvodnje in samo oskrbo zaživili. Odpraviti moramo nesorazmerja med državami oziroma jih nekako kompenzirati. In zelo smo zaskrbljeni nad eh, usmeritvijo v konkurenčnost eh, pri reformi. Sredi tega bodo najbolj trpeli mali kmetje, ki ne bodo proizvajali dovolj, cene so tako ali tako nizke, v nekaterih državah in regijah eh, ima to že negativne posledice. Moramo kmetom omogočiti, da dalje proizvajajo. To bo prava poenostavitev. Poenostavitev, ki bo pomenila konec mnogim kmetijam, Tega ne moremo podpreti in temu se bomo naprej opirali. Za EFD, gospod Bafton, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Poročilo o reformi SKP-ja se kaže v druge opcije. Mislim, da to preferira tudi gospod komisar. Ni dovolj javnosti in časovnice za odobritev a se bomo izbrali, a bomo izbrali najboljšo opcijo, preden bomo dobili vsi, vse predloge. Bojim se, da bo to kmetje zelo birokratsko obremenjeni. Potrebujemo pojasnitev tudi pri navzgližni skladnosti. Reforma se mora zredotočiti na aktivne kmetije, ne pa na njihovo velikost in treba je meriti, kako proizvajajo. V poročilu piše, da bi se morala oba stebra usmeriti v učinkovitost ampak če bomo kaznovali male kmetije in eh, nagrajevali eh, razvoj podeželja, potem kmetije ne bodo imeli nobene koristi več od skupne kmetijske politike. Poročilo je usmerjeno v zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe z hradno, kar pa s tem ni mogoče doseči. Poročilo govori o potencijalu, ki ga je treba izkoristiti. izkoristiti pri izpolnjevanju obveznosti v okviru mednarodne trgovine. Govorimo o verigah, eh, ki se podaljšujejo. Ker zadeva Merkosur, bi lahko ta sporazum ogrozil položaj evropskih kmetov in ogrozil tudi cene kmetijskih proizvodov. Kmetje se soočajo z globalno konkurenco, kar vpliva tudi na kakovost eh, hrane, varnost eh, hrane. Krčenje gozdov v Južni Ameriki omogoča tamkajšnjim kmetom, da ponudijo niže cene in s tem izrinjajo z trga evropske kmete. Kot eh, neopredeljena gospa Morvaj. Evropska unija ni zelo priljubljena, sploh ne pri malih kmetih. Veliko trga smo morali žrtvovati za hrano, ki prihaja iz drugih eh, držav Evropske unije, tako da je ostalo le še malo subvencij, ki jih lahko ponujemo našim kmetom. To je veliko birokracije in eh, veliko bremenitve za mačarske kmete. Imamo tudi ovire za kmete, kar zadeva njihovo proizvodno dejavnost. Naj pozorim še na še en pomemben faktor na mačarskem, ker se zmenijo od socialističnih časov, časov ko so državni uslužbenci mislili, da ni njihova naloga pomagati kmetom, ampak so kmetje tam zaradi državne uprave. In eh, takšni ljudje še bolj otežujejo situacijo kmetov. Zaradi tega, ker preveč obremenjujejo kmete z različnimi predpisi in pravili. Kmetje se vse čas eh, pritožujejo na tem. Marsi komu so zavrnili plačilo iz drugega stebra z utemeljitvijo. Da. piškoti, ki so jih prodajali na trgo, niso bili upremljeni z pravilnimi računi. To je samo en primer za to, s kakšnimi težavami se soočajo kmetje. Zelo dobro bi bilo, če bi se lahko obrnili na Evropsko unijo s takšnimi težavami, kaj ti Evropska unija ponuja to financiranje. Potrebujemo ustrezni sistem nadzora tako bi lahko rešili zadeve. Zdaj pa govorniki v lastnem imenu, gospod Nikolesko, za dve minuti. Domno prešedinte, domnule komisar, in primul rând... Gospa predsedujoča, gospod komisar, najprej pozdravljam eh, to, kar izraža komisija v svoji izjavi in sicer v zvezi s poenostavitvijo SKP. Preveč urejanja pomeni manj konkurenčnosti in manj funkcionalnosti. En od razlogov, zakaj je potrebno sedaj reformirati SKP, je ta, da je potrebno to politiko poenostaviti. Tu je nekaj pomembnih vidikov z eh, tega vidika, eh, to, kar je sprejel eh, parlament. Mišel Donta je govoril o tem, da gredo nekatere države predaleč v tem smislu. Potrebno je čim bolj zmanjšati birokracijo, ne le na evropski ravni, temveč tudi na ravni ravni držav. Komisija bi morala predvideti možnost eh, skupnih eh, standardov v zvezi s potrebnimi dokumenti in eh, tudi še zgornjo mejo birokracijo, ki jo je še moč tolerirati in zelo pogosto se zahteva ogromno število podpisov. Potrebno, potrebni so samo tisti dokumenti, ki so pot, neobhodno potrebni. Potrebno je tudi eh, razširiti dejavnosti, ki se nanašajo naprimer na eh, sklade, ki naj bodo tudi njihova sredstva naj bodo namenjena tej poenostovitvi izkoriščam tudi priložnost prisotnosti komisarja, da povem naslednje. Zaradi nedavne eh, odločbe komisije, ki se nanaša na kmetijske sklade, kaj namerava ukreniti komisija to pogledno? Hvala lepa, gospod Arvela, za dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, eh, kot eh, moj eh, kolega Nikolesku, tudi sam mislim, da je potrebno še več narediti za poenostavitev SKP-ja. In pa tisto, kar, eh, so že, eh, kar je eh, že izpostavil kolega v svojem vprašanju. SKP do leta 2013 naj omogoči kmetovalcev, da se osredotočijo na glavni cilj in sicer proizvodnja kakovostnih eh, eh, eh, kmetijskih proizvodov in prišel je čas, da se olajša te, ta upravna bremena in nepotrebno birokracijo in omogočiti sed, kmetovalcem 27 držav, da se spoznajo s svojimi obveznosti, mi tam več tudi s svojimi pravicami. In uh, to, da uh, Eh, so eh, kmetovalci podvrženi vsem tem uredbam, eh, ki se nanašajo na svetovni trg, pomenijo, da je potrebno v čim večji meri poskrbeti za čim bolj enake pogoje in zahteve za vse, zlasti za vidika učinka na samem na licu mesta, zagotoviti pa tudi preglednost in boljšo informiranost. Charles Baudelaire je rekel, da je absolutna eh, po, eh, enostavnost eh, tisto, kar je najbolje in naj se komisija osredotoči na to nujnost, prepričan pa sem, da eh, boste lahko dosegli te cilje. Oh. Hvala lepa, gospod Harklin, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Najpomembnejši stavek resolucije je sedmi odstavek, ki pravi pričakuje, da bo v skladu z načeli boljše pravne ureditve so prihodnost zakonodajno spremljala na celovita presoja vpliva, ki bo upoštevala zakonodajne in upravne obremenitve, s čemer se zagotovitev, da je vsak nov predpis sorazmeren s cilji, ki jih želi doseči. Naj vas svoj vprašam, a lahko upamo, da se bo to resnično zgodilo? Nam lahko rečete, gospod komisar, da bo to srednjega pomena za to, kar počnemo pri reformi eh, SKP od 2013 naprej. Nekatere zadeve nam kažejo, da je treba zagotoviti varno skrbo hrane in nasledljivost eh, hrane. To je seveda vrednost hrane in raznolikost hrane. S tem lahko dobimo velike koristi, tudi teritorijalne in socialne koristi. Vse skupaj mora postati bolj zeleno, kmetijstvo mora prispevati k varstvu okolja, treba se je ukvarjati z zadevami, kot so eh, trajnostno gospodarjanje z kmetijskimi površinami, zdravje živali in eh, nadzor nad njihovo dobrobitjo treba se je ukvarjati z razlikami na trgu in nihanji na trgu, treba je upoštevati tudi verige proizvodnje in različne pogoje v državah, ki proizvaja kmetijske proizvede. In to vse ob zmanjševanju proračuno dejali ste, da ste predstavili eh, skupno kmetijsko politiko odboru za proračun. Eh, zato se vam zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Vlasak, za eno minuto. Pani predsedajci, pane komisarji, dame in gospodje. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, gospod in gospodje, odprava pretirane birokracije je seveda ena osnovnih zahtev z naše strani. Kmetje potrebujejo čim več časa za to, kar počnejo, za svoje polščine, za svoje živali. Evropska komisija se zauzema za poenostavitev skupne kmetijske politike oziroma se je zauzemala že od leta 2005. Administrativno breme naj bi zmanjšali za 25 odstotkov do leta 2012. Nekaj rezultatov že vidimo, ampak aktivnosti, ki smo jih videli do sedaj in odprava razlik med državami članicami, tu vse še ni dovolj vidno. Skupna kmetijska politika potrebuje bolj fleksibilni okvir, nujno potreben je takšen okvir, potrebujemo pa tudi minimalizirati tveganje za to, da bi dobili resnično raznolikost. Poenostavitev mora biti usklajena z maksimalno učinkovitostjo. Hvala lepa, gospod Od, za eno minuto. Hvala, predsedojoča. Pozdravljam to ustno vprašanje. Zdaj se spet osredotočamo na pomembno temo v zadnjih nekaj tednih sem imela veliko sestankov na Severnem Jerskem z kmeti in kmete sem prosila, da opredelijo osnovno področja, kje so potrebne spremembe. Ogromnega pomena je bilo potreba po zmanjšanju birokracije in povečevanju nepotrebnih stroškov. Veliko papirja treba izpolnjevati in eh, zelo podrobno, kar pomeni ogromno obremenitev za kmete za to in se, ker se vedno bolj bojijo tudi kazni. Imamo tudi lokalne skupine, ki izvajajo eh, program razvoja podeželja. Tudi ti se pritožujejo nad eh, zelo kompliciranimi postopki in zaradi tega izgubo kandidatov. Seveda moramo paziti, kako se porablja davkoplačevalski denar, vendar pa vsa ta birokracija ovira celoten proces in uh, ne omogoča pomoči tistim, kim, katerim je pomoč namenjena. Gospod, gospa Zarbo, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, na evropski ravni se je zelo veliko govoril o ponestavitvi skupne kmetijske politike. E, naši kmetovalci pa se neprestano pritožujejo nad vsemi administrativnimi problemi, s katerimi se sre, e, srečujejo, ko želijo imeti, dobiti dostop do e, skladov oziroma do sredstev, ki so jim na voljo. In zato menim, da je neobhodno potrebno, da je potrebno izvajati evropsko zakonodajo tako, da to ne bo delovalo nespodbudno na kmetovalce. Mnogi med njimi se pri nas pritožujejo tudi na tem, da nimajo dovolj informacij. Pogosto je dan danes zelo težko prepričati koga, da se bo ukvarjal s to dejavnosti ravno zato. Zato bi bilo potrebno še naprej spodbujati članice, da bodo bolje uporabljale obstoječo tehnologijo, da bi bolje informirali kmetovalce in eh, čim bolj zmanjšali birokracijo. Nova SKP bo enostavnejša in tudi pravičnejša. Oh. Gospod Mulder, za minuto in pol. Eh, Hvala lepa, gospod predsedajoča. Že dolgo v tem parlamentu govorimo o zmanjšanju birokracije. Komisija je vzpostavila notranjo interno delovno skupino, v kateri so visoki službenci komisije, ki naj bi poskrbeli za to, da vsa ta regulacija ne bi počila po šivih, vendar pa je na pobudo Evropskega parlamenta nastala nova delovna skupina, ki jo vodi gospod eh, Štojber, nekdani bavarski ministerski predsednik. Odkar imamo Štojberjev odbor, po treh letih lahko komisija pove, kateri pristop je najboljši. Tisti notranje skupine, interne skupine v komisiji ali Štojberjeve komisije, kateri pristop pristop je boljši. Kar pa zadeva predpise, predpise izvaja države članice. Od 11 do 15 eh, različnih nadzornih organov imamo v državah članicah. To je bistveno preveč. A ne bi bilo mogoče, da bi komisija sodelovala tudi z zasebnim gospodarstvom, ki mora tudi izpolnjevati veliko predpisov in kontrole, ne bi bile mogoče potrebne strani Evropske unije. Gospod Šivanski. Učenci, pani komisija. Hvala lepo, gospod predsedujoča, gospod komisar. Maja je Evropski parlament sprejel resolucijo o poenostavitvi SKP. Ali lahko komisija obraži, kakšni ukrepi so bili do sedaj sprejeti za zmanjšanje uh, eh, upravnega bremena za kmete širom Evropske unije? Ali lahko komisija pove, na kakšen način namerava uh, upoštevati priporočila iz resolucije Evropskega parlamenta, ko gre za poenostavitev uh, izvajanja SKP? v luči pričakovanih reform. Kmetje želijo poenostavitve SKP, kaj ti eh, tako na polskem kot eh, naš na ravni Evropske unije. Je to nujno. Parlament je na zadnje eh, v poročilu gospoda Richarda Ashworta izpostavil pomen poenostavitve SKP. Čas je, da to zdaj izvajamo. Birokracija nas ne more uničiti in Evropska unija, če se hoče razvijati, ne more vzpostavljati novih omejitev, še posebej na birokratskih omejitev. Hvala.

In eh, ko se zahteva od kmetovalcev, da povečujejo svojo proizvodnjo, zlasti proizvodnjo žitaric. In eh, zato, da bi poskrbeli za dovolj hrane, eh, potrebno je pokriti te svetovne potrebne na tem področju. Evropska unija mora torej ohraniti ravni proizvodnje zlasti pa eh, tisti pa je potrebno pomagati eh, manjšim in srednje velikim posestim. Tu gre tudi za, za subvencije in pritegniti je potrebno izdelke, ki prihajajo iz manjših eh, kmetij. Vsi ti v veliki meri potrebujejo poenostavitve birokratskih postopkov, omogočiti je potrebno kmetom, da dobijo dostop eh, do bančnih kreditov po ugodnih obrestnih merah in tudi ohranjanje, zmanjšanje ga DDV. -ja. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na catch the eye. Predlagam takle dogovor. Devet prošen za besedo imam samo pet bi jih smela sprejeti, vsem devetim bom dala besedo, ampak samo eno minuto. Vsak, lepo prosim, da bomo lahko šli še nocoj domov, mogoče. Gospod Kalinovski kot prvi. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod eh, komisar. V sporočilu komisije na temo prihodnosti skupne kmetijske politike eh, je upravna poenostavitev ena eden od predlogov. In to je predlog, ki je povzetek predloga Evropskega parlamenta v majski resoluciji eh, iz letošnjega leta. Upravno breme in odpravljanje tega bo omogočilo kmetom, da lažje pridejo sredstvo, da lažje pretakajo, pre, pre, pridobivajo informacije in eh, to bo posledično omogočilo tudi eh, zadostno dostavo zadostnih količin eh, hrane in tudi konkurenčnost kmetijstva. Eh, Eh, moramo biti prepričani, da bo dejansko prišlo do poenostavitve na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni in da predlagane spremembe in poenostavitve niso zgolj eh, zamegljevanje realnosti in da bodo potem te predlagane spremembe na koncu prevedete do dodatnih omejitev, namesto da bi še sprostile razmere. Hvala, gospod eh, Dorfman. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi. Zelo nevarno je govoriti o debirokratizaciji, kajti običajno gre eh, stvar v nasprotno smer, upam, da tokrat ne bo tako. Me pa zelo veseli, gospod komisar, da ste v svojem sporočilu o reformi SKP predideli tudi poenostavljeno ureditev, predvsem za manjše gospodarstva. To mislim, da je hvala vredno. In kar nekaj bi lahko postorili že danes, če bi pri uh, večletnih uh, programih odpravili potrebo potem, da kmetje vsako leto obnavljajo svoje vloge za iste uh, površine. Predvsem za manjše kmetijske gospodarstva mislim, da moramo zagotoviti bistvene poenostavitve, ne seveda, da bi izpustili spred oči uh, cilj preprečevanja uh, goljofije, kajti mislim, da si vsi želimo takšno SKP, uh, ki bo predstavljala svetoča polja, ne pa eh, kupe papirjev na mizah. Hvala lepa, gospod Alves. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, dame in gospodje, splošna načela, kar zadeva pregled oziroma spremembo SKP, celotni Evropi ponuja novo upanje za male in eh, srednje velike kmetije. In to je ključnega pomena za prihodnost evropskega kmetijstva. In to upanje mora zdaj postati tudi resničnost. Če poenostavimo SKP in to resnično je nujno storiti, eh, potem potrebujemo manj kompleksne birokratske postopke. Zagotoviti treba to, da se bodo kmetje lahko ukvarjali s kmetovanjem in da bodo manj časa porabili eh, za birokracijo in da se bo lahko posvečajo svojim temeljnim ciljem. Številni kmetje opuščajo dejavnost ravno zaradi birokracije in njim moramo poenostaviti življenje in tudi zmanjšati izgube, kajti konec koncev proizvajajo hrano in pri tem jim je treba pomagati. Hvala lepa, gospa Megenes. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod komisar, za zelo, mislim, da iskren izraz želje po implementaciji te eh, politike poenostavitev, kajti še nisem srečala kmeta, ki bi zahteval poenostavljeno SKP. Kmetje eh, govorijo bolj preprosto in hočejo pač eh, enostavnejši način poslovanja. Ampak moram povedati to, kar sem že povedala v prejšnji četrtek. Mislim, da se slepimo, če menimo, da bomo ozelenili prvi stebr SKP. Zdi se mi, da bomo dejansko eh, povečevali naskrižno eh, skladnost, delovali bomo proti eh, naravi, ne bomo zagotovili. Eh, poenostavitve in to je morda ne birokracija, ampak zelenokracija. Tako da mislim, da se moramo eh, zavedati teh omejitev. To je tudi na netki sama kredibilnost uh, Evropske unije. Kajti bankirjem, bankirjem uh, uh, se dovoli marsikaj, kmete pa se skoraj da že zapire zaradi stotih evrov napake. Uh, bojite se proračunskega nadzora, uh, kmetje se bojijo finančnih inšpekcij in to klimo nezaupanja in strahu moramo odpraviti. Hvala lepa, gospod Čekerski. Temeljni element sistema upravljanja SKP je eh, nadzor in upravljanje sistema, eh, administracija teh sistemov. Vse to v veliki meri tudi bremeni proračune držav članic. Na podlagi dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da zapleteni kriteriji dostopa do finančne pomoči in pogoste spremembe pravil povzročajo številne probleme na ravni eh, izvajanja, ne le mm, kar zadeva kmete, ampak tudi kar zadeva same upravne strukture. Kmetijska politika mora biti eh, namenjena kmetom in pa tudi eh, davkoplačevalcem. In brez nadaljnih poenostavitev to ne bo eh, mogoče. Vsakeč, ko reformiramo SKP, eh, ustvarjamo samo še več birokracije. In zato apeliram tudi države eh, članice naj odpravijo pogosto nepotrebne eh, predpise. V prihodnosti bi predlagal, da vloga za eh, podporo oziroma za izplačilo zajema celotno finančno obdobje sedmih let. Hvala lepa. Gospod Paška. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovani kolegi. Iz SKP smo naredili zapleten mehanizem eh, preverb pravil na inšpekciji. Učinkovitost kmetijstva smo prenesli iz pol na pisalne mize v Bruslju. Sposobnost vodenja kmetije eh, je v polni meri odvisna od kmetije eh, podpore, ampak eh, to je nekaj, kar se obravnava v pisarnah Evropske unije. Razmere na trgu hrane so se zato zaostrile, še posebej, eh, kar zadeva nove države članice. Njihova proizvodnja, njihove možnosti so omejene in zato je še kako pomembno, da mehanizme zdaj, kar se da poenostavimo. Ta, te mehanizme moramo zdaj predelati. Eh, posodobiti, mislim, da potrebujemo nova pravična pravila za vse. In prepričan sem, gospod komisar, da Evropski parlament eh, vam lahko ponudi vso pomoč v tej smeri. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Popolnoma se strinjam s tem predlogom, da poenostavimo SKP, prav tako se popolnoma strinjam s komisarjem. Prej, ko bodo te, ta priporočila izvedena, bolje bo. Pomembno je, da se ne osredotočamo zgolj na eh, inšpekcijo in na kazni, kajti kmetje ljubijo svojo zemljo bolj kot tisti, ki jim pridigajo, kako naj to eh, zemljo upravljajo in obdelujejo. kmetje se bodo vedno odzvali na to, kar je dobro za zemljo, za, njihova, eh, za njihovo zemljo in za kmetijstvo. In zato je treba kmetom omogočiti, da svoj čas eh, porabijo za kmetovanje, ne pa za izpolnjevanje obrazcov. In na ta način mislim, da bodo stvari mnogo boljše, kot so bile v preteklosti. Hvala lepa, gospod Lavija. Gospa predsedujoča, gospod komisar, vsako leto poročilo Evropskega računskega sodišča kaže, da se sredstva, ki jih namenjamo SKP, ne porabljajo vedno na najbolj transparenten in previden način. In zato moramo tu obravnavati dva različna scenarija. Najprej moramo začeti nadzirati, da se dejansko davkoplačevalski denar v Evropi uporablja na korekten, pravilen način. Je pa tudi obenem potrebno poenostaviti življenje kmetom in to, kar se le da. Kajti ti se upravičeno želijo posvetiti živinoreji in eh, poljedelstvu, ne pa papirologiji. In komisija je že dejala, da je pripravljena sprejeti naše predloge. Hvala za to. Vsi ukrepi, ki jih izvajo vlade in eh, regije, niso nujno ukrepi, ki poenostavljajo stvari, ampak običajno gre zgolj za še dodajanje novih birokratskih postopkov. Menimo, da bi komisija morala poskrbeti za prenos najboljših praks iz najboljših eh, eh, regij. Hvala lepa. Kot zadnji še gospod Stojanov. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vse, kar ste storili eh, do sedaj, eh, gospod komisar, očitno še ni dovolj, če ne danes ne bi o tem govorili. Ko proizvajalci pripravljajo svoje projekte, si seveda najamejo eh, posojila, eh, hipotekarna posojila in že šest mesecev moram povedati, eh, se grem na kakšne punske vojne z bolgarskim kmetijskim skladom, ker so zavrnili na stotine projektov, zato ker je v predpisih eh, besedilo ne, na nekoliko eh, Eh, ne najbolj jasno in Bolgarija raje zavrne projekt, kot pa da bi jo kasneje kritizirali, tako kot so jo že v preteklosti. In eh, seveda sem prepričan, da je večina ljudi dobro namernih, seveda je nadzor potreben, ampak nadzor sam ne sme preprečevati tega, da bi si ti ljudje eh, lahko služili pošteno svoj kruh. Gospod komisar. Mikrofon, lepo prosim. Torej, po eni strani moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je kljub pozni uri toliko ljudi tu v dvorani za to razpravo o poenostavitvi SKP. Mislim, da kadar točno vemo, kaj hočemo, kadar so stvari jasne, potem se to kaže tudi v normativnih aktih, ki jih pripravljamo. Seveda, komisija poda svoje predloge in potem se stvari spreminjajo v parlamentu in svetu. In tudi jaz upam, da ko bomo pripravljali ta zakonodajni svežen, eh, da se bomo vsi zavedali, kako pomembno je, da kar se da jasno in enostavno zapišemo to, kar hočemo in da ne bomo z raznimi izjemami in dodatki in ne vem čem še vse eh, ustvarili zgolj dodatno obveznost komisiji, da mora to nadzirati na terenu. Kajti komisija je tudi tista, ki mora vam, parlamentu, polagati račune, kar zadeva ustrezno uporabo javnih sredstev. Seveda, skupna kmetijska politika po mojem mnenju ne preprečuje kmetom, da bi se ukvarjali s kmetijstvom. V številnih primerjih SKP ravno pomaga kmetom, da lahko upravljajo svojo dejavnost. Ampak, ko gre za javna sredstva, je pomembno, da vsak lahko pokaže, kako je porabil ta javni denar. V evropski zakonodaji, ki se potem prevaja tudi v razne norme za kmetijski sektor, in tu je treba povedati, da je morda kmetijski sektor edini gospodarski sektor, za katerega obstoječa zakonodaja na ravni EU dejansko je predmet eh, učinkovitega nadzora tudi na terenu. Ne vem, če je kje druge tudi tako. Ak, odločili smo se, da to mora biti tako in norme, o katerih e, veliko govorimo, predstavljajo ravno dejansko izvedbo nadzora e, na terenu, kar zadeva izvajanje te zakonodaje. Zakonodaja z področja okolja, dobrega počutja živali, Eh, postopki za določene specifične ukrepe, kmetijsko-okoljske ukrepe, za katere je na voli tudi posebna finančna pomoč in pa tudi investicijske ukrepe, ki so pogosto v, eh, zajeti v programih eh, razvoja podeželja. Torej, strinjam se, da zakonodaja in njena izvedba v praksi eh, zahteva določene spremembe, da bo jasno, kaj morajo kmetje početi in kaj ne. Ko pa gre za specifične ukrepe, si moramo biti tudi na jasnem. Čim želimo neke specifične ukrepe, ki upoštevajo specifiko neke regije, potrebujemo tudi specifični nadzor, če ne, ne bomo verodostojni. Strinjam se, gospod Kapula Santos, da moramo storiti, kar se le da, glede poenostavitev, ampak ne smemo iti tako daleč, da na koncu ne bomo več sposobni dobro upravljati s sredstvi, ki so na voljo za izvajanje skupne kmetijske politike in želim si, da bi bili ti proračuni tudi v prihodnosti, kar se da dosledni. In ta doslednost bo odvisna tudi od naše sposobnosti eh, zagovarjanja načina porabe teh sredstev. Kar zadeva transparentnost. Imamo odločitev Evropskega sodišča in sam lahko povem, da sem vedno zagovarjal transparentnost, upoštevajoč to sodbo Evropskega sodišča, pa bomo prilagodili veljavno uredbo ravno zato, da bo ta sodba dejansko v praksi tudi uporabljena. S tem bi zaključil eh, z svojimi besedami ne zaključujem pa z dejanji in z otočitvami, ki jih je še potrebno sprejeti in vsekakor menim, da moramo poenostaviti SKP in v vsakem primeru je ne smemo še dodatno zapreti. Ampak podarjam še enkrat, to delo moramo praviti skupaj in to delo moramo praviti skupaj tudi z državami članicami. Govoril sem o ukrepih, ki smo jih sprejeli za zmanjševanje eh, upravnega bremena, kar zadeva zahteve komisije napram državam članicam, ampak pomembno je tudi, da se zavedamo, da upravljanje skupne kmetijske politike delimo z državami članicami. In eh, to, kar dobivajo eh, kmetje, je odvisno tudi od tega, kako eh, države članice izvajajo evropsko zakonodajo. Če bi bili nekakšni eh, vodniki naj, po najboljših praksah koristni, bomo tudi to pripravili, ampak bistvo je, da poenostavimo enotno skupno kmetijsko politiko za vseh 27 držav članic in zdaj s postopkom soodločenja imate polno soodgovornost skupaj s svetom za to in prepričan sem, da bomo lahko v prihodnje še kako dobro sodelovali. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava zaključena in prehajamo na naslednjo točko in sicer vprašanje za ustni odgovor za razpravo z naslovom Razmere na področju čebelarstva. Besedo najprej dajem avtorju vprašanja, gospodu D.K.